sredu imamo sedaj izjavo komisije o živitvi evropske industrije zaradi trenutnih težav. Besedo takoj predajam komisarju Tajanju. Hvala, gospa predsedujoča. Šel sem se zahvaliti poročevalki, kaj ti zdela se mi je zelo učinkovita in njegovo, njeno delo je zelo dobro. In to povdarja, kako je po mojem mnenju kot podpredsednik Evropske komisije pomembno imeti. Um, sodelovati z parlamentom, kjer sem eh, delal kar 15 let. Gospe in gospodje, mislim, da je potrebno začeti razmišljati. Iz današnje razprave izhaja nekaj, kar je pomembno za vse nas. Po letih, ko je Evropa poudarjala storitve in finance kot gonilno silo Evrope, danes Evropa razpravlja o pomenu modernega industrijskega konkurenčnega zelenega sistema, ki bo znal odigrati prvo vlogo v globaliziranem svetu. Rast, ki lahko pripelje do ustvarjanja novih delovnih mest in nam bo dala možnost, da se soočemo z izzivom krize. Zato je Evropska komisija komisija, druga Barozova komisija v okviru obzorja 2020 oziroma Evropa 2020 poudarila pomen industrijske politike. Indust Tukaj ne gre za industrijsko politiko izpred 20-30 let, gre za sodobno industrijsko politiko. Če želimo nadomestiti izgubljeni čas, zlasti v zadnjih letih, podatki o industrijski proizvodnji nam kažejo na zmanjšanje za 2 odstotka in kar 11 odstotkov manj v primerjavi z letom 2008. Torej, mm, situacija se razlikuje od, po državih članicah in po posameznih panogah. Celotna evropska evropsko gospodarstvo pa je v krizi. Zaradi tega je treba razmišljati, kako prinesti spremembe. Kot veste, pred letom dni sem organiziral v Bruslju velik dogodek, ki je bil namenjen rasti industrijski polit in industrijski politiki. Po, povabili smo Jeremija Griffina, da bi nam m, mm, dal neko sodobno vizijo, nek sodoben pogled na industrijsko politiko tudi države članice se morajo spremeniti. Um, nekatere, nekatere države delajo dobre, v, uh, recimo Slovaška, osrednja Evropa, Eh, kar 18 odstotkov eh, višja gospodarska rest in 8,4 odstotna rast v Litvi. Cipr, Italija in Španija pa so države, ki so v zelo težkem položaju. Tudi Nemčija, največje evropsko gospodarstvo ki je zabeležilo gospodarsko rast, sedaj mm, se sooča s težavami. Leto 2012 je bilo težko leto za um, avtomobilsko industrijo, tekstilno industrijo, plastiko, gradbeništvo, za, za železnice um, in tako dalje. V delovnih skupinah na visoki ravni, ki smo jih oblikovali um, ravno s tem namenom, naprimer v jeklarni industriji, v jeklarski industriji, v avtomobilski industriji, v gradbeništvu in ladjedelništvu. Kar zadeva brezposelnost, je so delovna mesta, ki smo jih izgubili od začetka krize, več kot 10 odstotkov, torej v proizvodnem sektorju več kot 10 odstotkov. E, podatki iz prvega trimestra leta 2012 nam kažejo na to, da gre za izgubo zaradi restrukturiranja. 274 primerov prestrukturiranja je pripeljalo do izgube več kot 74 tisoč delovnih mest. Najbolj prizadeta panoge so bile jeklarstvo, eh, gradbeništvo in avtomobilska industrija. Kri, do krize je prišlo tudi zaradi upočasnitve mednarodne trgovine, ki je bil motor oživitve gospodarstva in tudi zaradi notranje krize, zaradi zmanjšanja potrošnje. Torej, treba je hitro nekaj ukrepati. Industrija je bila delokalizirana v zadnjih petih, petih letih, je Kitajska izvišala svoj delež v proizvodnji kar za 7,5 odstotkov in je prehitela Evropo ter ZDA. E, v tem času smo od 17,3 odstotkov prišli na 16 odstotkov, Zato je komisija prilagodila svojo industrijsko politiko in je določila si jasen cilj, cilj ponovno industrializacijo Evrope in odstotek um, proizvodne industrije mora doseči 20 odstotkov v primerjavi s sedanjimi 16 odstotki. Uh, To, vse to, mm, tukaj ne gre preprosto za podatke, treba je to povezati z politiko, zato da bi lahko dosegli te cilje. Komisija je zato skušala se osredotočiti na šest eh, prioritet na trgu, ki bi lahko vplivali na industrijske panoge, eh, tako nove kot stare v Evropi. Šest trgov, tukaj gre za. Um, za trajnostno um, gradbeništvo, za tehno, novo tehnologije, za energetiko, za um, zeleno kmetijstvo. Uh, jutri bomo imeli sestanek za industrijo v Grenoblu, ki je uh, v prvi vrsti na tem področju. Komisija je oblikovala task force, delovne skupine in tudi načrt, zato da bi te tehnologije čim hitreje upeljali v industrijo in da bi med državami članici in Evropsko unijo ter industrijo prišlo do pravih partnerstev. Znotraj vseh horizontalnih ukrepov sledimo razvoju posameznih industrijskih panog, ki, eh, kjer bo treba ciljno ukrepati. Eh, omenil sem že avtomobilsko industrijo. Komisija je preteklega 8. novembra sprejela akcijski načrt 2020 eh, eh, kart, ki bo kar, ki bo podprla avtomobilsko industrijo z posameznimi ukrepi in prestruktu, za prestrukturiranje. To velja tudi za jeklarsko industrijo in um, obstaja okrogla miza, ki se bo znova sestala 12. februarja. Verjetno ste že brali v mm, časopisih o tem. Videli ste, kakšen interes obstaja za to okroglo mizo. Tu bodo sodelovali različni industrijski ministri za industrijo Evropske unije, da bi torej razpravljali o, tem, te, o tej temi. Treba je tudi razpravljati s pomočjo Evropskega parlamenta o podpori. O tem, da bi morali imeti svet za konkurenčnost, kjer bi razpravljali industrijski politiki. To bi bil uh, svet za konkurenčnost, svet za industrijo skušal sem začeti z nekim poskusom o teh temah 9. decembra prejšnjega leta. V Bruselj na delovno kosilo sem povabil vse ministre za industrijo, zato da bi skupaj neformalno razpravljali o vseh teh vprašanjih. Nisem povabil veleposlanikov, povabil sem samo ministre zlasti, eh, da bi razpravljali o avtomobilski industriji. Tu je treba razpravljati in skušati sprejeti izziv ter premagati krizo. 10. decembra je prišlo do sveta za konkurenčnost, torej se je potekal svet za konkurenčnost in svet se je dobro odvijal po zaslugi tega predhodnega sestanka ministrov za industrijo. Svet za konkurenčnost žal zelo pogosto postane neke vrste sestane koreperja 4-5. Tukaj ne gre za ministra, ampak za vele poslanike. Zato ni tako preprosto sprejemati skupne odločitve na politični ravni, če politični odgovoren, torej tisti, ki je odgovoren za politiko, ni prisoten. Zahvaljujem se parlamentu in odbor za industrijo, ki nam je pomagal in ki nam pomaga za to, da bi imeli pravi svet eh, za konkurenčnost in industrijo. Po mojem mnenju je to zelo pomemben in zanimiv predlog, da bi imeli industrijsko politiko bi bila tudi konkurenčna. In zahvaljujem se parlamentu tudi za uh, prizadevanje, današnje prizadevanje za ta sestanek, ki je po mojem mnenju zelo pomemben. Ne morem voditi industrijske politike, ne morem analizirati in razmišljati o neki industrijski revoluciji, če nimamo podpore državljanov in parlamenta. Menim, da je to dobra rešitev torej, da bi imeli strategijo za moderno in zeleno prestrukturiranje in mm, Ponovno, in ponovno industrializacijo. Cilj 20 odstotkov ni nek, niso neke oddaljene sanje, gre za cilj, ki ga lahko dosežemo. Torej, znova hvala Evropskemu parlamentu za prizadevanje za novo industrijsko politiko. Hvala, gospod komisar. Sedaj imajo besedo poslanci v, imeni, v imenu uh, političnih skupin. ELS, v imenu ELS, gospod Gross za dve minuti. Gospa Grošteter. Hvala lepa, gospa predsednica. To je veliko gradbišče, ki čaka na nas, če bomo govorili o novi industrializaciji Evrope. Dva milijona delovnih mest smo izgubili od leta 2008. Jeklarska železarska industrija se je preselila v Korejo, na Japonsko tudi. Le, eh, Industrija elektronike in tudi druge industrije gredo v druge smeri, torej v smeri Euro Združenih držav Amerike, kjer so tudi delno bolj stroga pravila. Torej, to je kriza industrije, ki se tiče tudi tistih sektorjev, ki so zelo tehnologizirani. To ima več vzrokov. Jeklarska industrija, naprimer, to je ključna industrija za Evropo, vendar pa je prešipka. Tukaj ni dovolj globaliziranega trga, tukaj gre za ogromno težav pri surovinah, za visoke stroške, sploh ko si pogledamo konkurente in tukaj treba izpolnevati stroga okoljska pravila. Naprimer, Kitajska je tukaj v velikem sponu in je trenutno vodilna država na tem področju, pa tudi druge industrijske države in velika industrijska podjetja so odstopila svoje mesto multinacionalnim podjetjem ki uh, imajo sedaj svoje gospodarske lokacije druge. Zato moramo razviti mednarodne svetovne standarde, moramo se lotiti strateških investicij in te seveda moramo tudi financirati uh, z javnimi sredstvi. Združene države Amerika, Japonska, Kitajska in Kire, Koreja to že počnejo, zakaj ne bi tega počeli tudi mi. In zato je treba tukaj prilagoditi naš sistem državnih pomoči, zato da bomo lahko prevzeli vlogo garanta, da bomo lahko pomagali in zato potrebujemo tudi močno politiko, javno politiko z javnimi jamstvi. Gospod komisar, pozorno sem poslušala, kar ste dejali o avtomobilski industriji. Tam se moramo osredotočiti na to, da jim pomagamo, da bo ta industrija lahko izvažala. Ne moremo se zanašati na to, da bo Evropska unija postala pa vsem odprt gospodarski prostor. Naša podjetja imajo seveda tudi težave biti dejavna na tretjih trgih in tukaj je treba preveriti tudi trgovanje, tam tukaj ne smemo biti naivni in gospod komisar, upam, da vam bo uspelo svet za konkurenčnost odvrniti od tega, da bi se kaj takšnega zgodilo. To bi bilo zelo dobro došlo. Hvala v imenu skupine SED. Gospa Toja, znova govorimo o industriji, o okrevanju evropske industrije, ki je v recesiji, kot ste rekli, eh, zmanjšanje izvoza, proizvodnje, brezposobnost in tako dalje komisar, naš boj mora biti skupen boj za realno industrijo, za rast, za delovna mesta. Kriza nam nalaga um, krčenje in odpuščanja in delavci nas, od nas zahtevajo, da naredimo več. Moramo um, preiti na ukrepe na skupni ravni. In mislim tukaj, da je treba iti tudi prek, da moramo imeti neko skupno eh, režijsko kabino, ki bo uporabila vse, eh, združila vse politike, ki so razdrobljene. Moramo imeti skupne cilje, koordinirati treba eh, cilje Evropske unije, državne cilje in tako dalje. Ne more ostati fragmentiran ta odgovor na krizo. Eh, treba je upoštevati tudi banke in tako dalje. Veliko krat eh, privatni eh, kapital uporablja izgovor, da ni nekega skupnega pravnega okvira in zbeži drugam. Okrevanje je možno, kajti Unija 27 je vodilna in je največji um, proizvajalec na svetu, svetu, tudi večji kot Kitajska in ZDA. In novo strategijo, ki ste jo omenili za industrijsko politiko, tukaj mislim, da je treba Eh, moramo imeti večjo integracijo med različnimi proizvodnimi verigami. Verjamem v novo, eh, nov energetski trg, ki bo zmanjšal odvisnost. Govorimo o velikem programu za infrastrukture, za o evroobveznicah, o finančnih instrumentah, ki bodo vključevali tudi um, privatni kapital. To je strateškega pomena. Mislim na podporo raziskavem, ki je, ki je v našem dosegu. Mislim, da tudi eh, na izobraževanje je. Kaj ti podpora eh, človeškemu kapitalu je ključnega pomena za inovacijsko in zeleno politiko za industrijo? S tem mislim tudi na varstvo eh, proizvodnega delica in tudi na asimetričnost konkurenčnih polov v svetu. Hvala. Sedaj ima besedo gospod Watson v imenu skupine ALDE za dve minuti. Hvala lepa. Evropski državljani um, si zaslužijo hvaležnost za to, da so se zauzemali za to, da so se industrije obdržale v epoha, časih epohalnih sprememb in da so ohranili delovna mesta. in eh, prizadevanje za ohranjanje konkurenčnosti pa so pogosto overala njihove napore, namesto da bi jih podpirala. Treba je podpreti vse instrumente, ki bodo podprli konkurenčnost, naložbe v raziskave in inovacije, tako kot uh, napoved iz preteklega de, tedna v zvezi z grafinom in uh, o drugih zadevah. Pozdravljamo tudi energetsko uh, agendo za 2015 in 50, ki se sredotoča tudi na cenejšo in čistejšo energijo. Kot ste povedali v Grenoblu, gospod komisar, prepričajte ministre, da ne bodo dovolili, da države posežejo v proračun raje ustavite v njihove glave vizijo tega, kaj Evropa lahko doseže, če bomo um eh, svobodni hranili in spodbujali. To gre za naložbe za našo prihodnost. Hvala v imenu zeleni gospod Lambert za dve minuti spoštovani kolegi, človeške drame, ki jih spremljamo od Lježa do Firenc, ali to pomeni, da nimamo industrijske politike, ali to pomeni, da imamo tako, ki se nekako umika iz vsega, kajti industrijska politika je v Evropi samo nudila neka darila, davčna in drugačna darila. Za podjetja, ki pa so vedno znova izsiljevala s tem, da bodo začela uh, prestavljati svoje lokacije. Finančna industrija je novi motor, vse skupaj smo deregulirali. Odprli smo vrata za kazino, industrije sedaj pa plačuje država. Sedaj ne želimo tistih dobičkov, ki se jih pridobi z trdim delom, ampak se želi samo še veliko denarja za peščico ljudi. Delničari so vedno bolj pohlepni in industrija ni več eh, konkurenčna za trajnostnim tržnim gospodarstvom. Vidijo več koncernov, je postopalo tako kot ArcelorMittal, to je paradni primer. Delavci in delavke pa plačajo visoko ceno. Kaj velja zdaj storiti? Ali naj to kupčkanje uh, zaključimo in ponovno aktiviramo realno gospodarstvo. Nekateri se sploh ne zdijo odločeni. Mislim pa, da moramo storiti še več. Moramo si prizadevati za to, da bo Evropa tukaj napredovala. Moramo biti inovativni pri energiji in pri raziskavah. Le tako bomo lahko zagotovili prihodnost industriji. Moramo izstopiti iz filozofije proste trgovine in ne smemo zmanjšati zahtev glede ekologije in sociale. Vsak četrti državljan Evropske unije živi pod mejo revščine in tu moramo nujno obrniti ta trend. Hvala lepa za skupino IFD, e gospod Bafton, minuto in pol. Hvala lepa. V zadnjih treh mesecih 2012 je gospodarstvo um, Združenega kraljestva močno upadlo in sedaj smo pri nas eh, soočeni z depresijo, kot jo nismo videli že, še nikoli. In nikjer ne vidimo nikakršne rasti. Evropska eh, kriza je izpostavila evro kot eh, neuspešen projekt in združili smo države, ki so imeli močne eh, gospodarstvo in jim na to natenili, na, nadenili prisilni jopič, tako da so se strle. Sedaj vidimo, kako moramo reševati Grčijo, sledila bo Cipr in kdo ve, kdo še. Projekti Evropske unije imajo očitno obraten um, učinek. Ljudje se sprašujejo, zakaj se njihovi prihranki uporabljajo za reševanje propadlih uh, gospodarstev, tudi v Nemčiji, kjer je veliko um, jeklene in jeklarske industrije, tudi tu se ni novih delovnih mest in tu ne pride do izboljšanja gospodarstva. Veliko podjetij je preselilo svojo proizvodnjo in tako so šle tudi delovna mesta. Naša situacija je podobna kot nemška, pri nas je še huje. Veliko imamo brezposelnosti, še več brezposelnosti med mladimi in, uh, učinko, in, in tudi nimamo nekih pozitivnih perspektiv. Tudi v primerjavi z prejšnjimi obdobji nam gre zelo slabo določene politike, ki jih spodboja Evropska unija, uničuje um, delovna mesta in rast, tako kot naprimer zavira Shell gas, eh, s katerim bi lahko zagotovili, da bi bila Evropa svetovni vodilna v svetu. Hvala lepa, sedaj pa za GUE, gospod Henin, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Skrajni čas je bil, da komisija. zahteva pravo industrijsko politiko in sicer v smislu državljanov in ne le v smislu trga. To pozdravljamo, vendar pa si kljub temu želimo, da bi ostali konkretni, kajti dobri nameni komisije se pogosto zaključijo tam, kjer se začnejo interesi finančnikov. Seveda, potrebujemo nek razvoj in predvideti moramo um, zaščito, če ne želimo, da bo, Nemč, eh, da bo Evropa z izjemo Nemčije gospodarska puščava. To lahko drugače privede do katastrofalnih občinkov in vidimo, kakšni so stroški financiranja na nepravih mestih. Vse skupaj bolje izkrvavelo. Videli smo, kaj prinaša vrčevalna politika, ki le zaustavlja celoten ustroj, posledice pa so brezposelnost. Trgi izginjajo in to vidimo že na avtomobilskem sektorju. Če želimo vzpostaviti industrijsko politiko, moramo priznati, da mora podjetje ponuditi blago, ki zanimajo državljane in ne samo delničarje. Hvala lepa, gospa Delvo, za dve minuti. Veni vidivici, to je taktika giganta Asalo Metal na evropskih tleh junija preteklega leta. Je Asalo Metal napovedal, da bo obrat v Ježu zaprt. Takrat smo organizirali okroglo mizo z vami, gospod eh, Tajani, in zahtevali smo, da se ustvari jeklarski pul in pa nek sklad za prestrukturiranje. In ta pul se sedaj napoveduje in to pozdravljamo, obžalujem pa, da tako kot pogosto to prihaja veliko pripozdo. Kar se tiče moje regije Liež, 31 tisoč delovnih mest bo žrtvovanih in se sprašujem, ali je Evropska eksekutiva res tako zelo učinkovita, kljub signalom, ki jih prejema že kar nekaj časa. Ta sektor je bil zapuščen strani evropske politike. Sedaj pa je treba storiti tisto, kar je najnujnejše. Evropska komisija mora državam članicam ponuditi podporo za to, da bojo ohranjeni industrijski objekti in pa delovna mesta. Rešitev, ki lahko ustvari kakovostno iklarsko industrijo, je treba podpreti. Raziskave, izobraževanje in inovacije morajo biti podprte zaradi boljše konkurenčnosti. Prosim vas, da tudi nacionalne vlade prepričate, da morajo uporabiti vse instrumente, ki jih imate, zato da bomo lahko podprli na tisoče delavcev, ki so ogroženi. Prosim vas, da je sek, sektorju jeklarstva in avtomobilstva ukrepate. Kaj ti pogosto se dogaja, da se mednarodni koncerni med seboj izigravajo samo zaradi dobička? Hvala. Hvala lepa. Gospod Darden, minuto in pol. Hvala lepa, gospod komisar. Smo na ključni točki. Evropsko gospodarstvo je v neredu, delovna mesta se izgubljajo, Evropo je treba financirati in industrija tukaj mora odigrati svojo vlogo. Sedaj bi se osredotočil na železno in niklarsko industrijo, potrebujemo takojšnje ukrepe, kratkoročne ukrepe, potrebujemo pa tudi dolgoročne in srednjeročne strategije. Kratkoročno zahtevam predložitev načrta za vlagatelje zdi se mi pomembno, da se podpre industrija, predvsem tudi v Belgiji. In železna in jeklarska industrija mora biti podprta z evropsko solidarnostjo. Potrebujemo predloge za oživitev s pomočjo zasebnih in javnih vlagateljev. Evropa mora ustrezno odreagirati za to, da bo železarstvo in jeklarstvo ponovno lahko odigralo svojo vlogo. Gre za sektor, ki je izjemno pomemben. Industrijska politika mora biti oblikovana zato, da bo ta sektor res postal stebr, podobno kot skupna ribiška ali kmetijska politika. Prepričan pa sem tudi, da bo industrijska industrija oziroma politika možna le z ustreznimi naložbami in tu potrebujemo neko vzajemnost, tudi kar se tiče predpisov v zvezi z okoljem in socialnimi zadevi. Ne moremo več dopustiti mednarodnega socialnega dampinga. Hvala. Hvala lepa. Gospa Diro, minuto in pol. Hvala lepa. Drage kolegice in kolegi, rada bi postavila vprašanje, kater komisar je danes pristojen za iklarsko industrijo to ni gospod Tajani. Tu se nekako postavlja kot odgovorni za celo jeklarsko industrijo v Evropi. Tu nekako skuša odigrati neke igrice in regije in države članice se nekako skuša uh, nahujskati drugo proti drugi in oni čakajo, eh, kdo bo naslednja. To ne more biti tako. Tu moramo sodelovati in nekaj narediti. To je vaša odgovornost, da bo Evropa tukaj res se lotila skupne politike. Že od leta 2009 govorite, da komisija dela na tem. Zdaj imamo že leto 2013 in napovedujete nam akcijski načrt za juni 2013. No, to je lahko že zelo zaskrbljujoče. Mislim, da moramo delati hitro, ne gre nujno za okoljska vprašanja, ki so bila omenjena ali za visoke zahteve. Samo ekološki pristop lahko vodi do tega, da ponovno zaživimo um, pravo industrijo. Preveriti morate in kontrolirati, ali se pravila konkurenčnosti res pravilno uporabljajo in to v vsakem pomeru posebej. To želim natančno vedeti in moramo delati na tem, da bomo inovativno tehnologijo zaščitili z vsemi ekološkimi in socioekonomskimi vidiki. To je odločilno in to se mora zgoditi zelo hitro. Gospod Zjobro, dve minuti. Hvala lepa. Kriza je prizadela s, uh, evropsko industrijo, to je dejstvo in to ne moremo spodbijati. Vidimo, da so rezultati krize presegli evropsko gospodarstvo. V Evropskem parlamentu pa žal govorimo o deregulaciji, o zmanjševanju vpliva administracije na prost trg. Namesto, da ukrepamo, samo govorimo. In um, se vedno bolj reguliramo in vedno več uradnikov se ukvarja s tem. Gre tudi za specifične zadeve povezane z um, okoljskimi zahtevami in se čudimo potem, da lastniki velikih opratov želijo iti drugam. Oni pač znajo izračunati, svoj dobiček in vidijo, da ni več dobičkonosno proizvajati v Evropi. To pa je posledica podnebnega svežna. To pa neizogibno vodi do višjih cen energije. Više cene energije pomenijo tudi više cene uh, jekla. To pomeni, da bodo podjetniki umikali svojo proizvodno, kajti niso dobrodelne ustanove. To pa so posledice tudi naših ukrepov v Evropskem parlamentu parlamentu in v komisiji, ki ne upošteva dejstva, da je bil podnebni svežen zavrnjen v ZDA, Braziliji, na Kitajskem in Evropska unija ustraja pri tem, da bo vodilna na tem področju, ampak pravzaprav deluje proti interesom lastnega gospodarstva. Moramo narediti, kar moramo, zato da podpremo naše gospodarstvo. Smo v krizi in zmanjšati moramo energetske stroške še enkrat moramo razmisliti o podnebnem svežnju, kaj ti vplival bo na situacijo v Evropi. Saj bo tudi zmanjšal delovna mesta. In razumem, ali res želimo plačati to ceno. Hvala lepa. Gospa Karvaljo, minuta in pol. Signore Presidente, signor Commissario, prefazir faso od zafiu da glub. Gospod predsedujoči, gospod komisar, vem, da Evropska strategija za rast potrebuje sodobno industrijo, eh, visoko kakovostno eh, oziroma kakovostno izobražene ljudi in pa um, tudi vere. Zato se moramo imeti tudi močno vejo inovaciji. To vodi do boljše energetske učinkovitosti, do boljšega koriščenja verov. Uh, in to, da bo industrijska dejavnost bolj konkurenčna kljub razvoju. To moramo spodbujati z izobraževalnim sistemom, z usposabljanjem z novimi um, znanstveniki na različnih področjih. In to mislim z reindustrializacijo Evrope. To se nanaša predvsem na države, kot so Portugalska, Španija, Francija, Nemčija. Torej, če povzamem, kar smo slišali tudi lani na um, konferenci o konkurenčnosti, moramo si prizadevati za več delovnih mest, seveda, in zato upamo, da bo evropski proračun za 2014 do 2020 bo dal pomemben signal in bo dal prednost tistim politikam, ki najbolj prispevajo k rasti, kot sem rekel, znanost, inovacije, izobraževanje in podpora MSP-jev. Hvala. Hvala lepa. Gospa Andres, minuta in pol. Hvala lepa, predsedujoča, gospod komisar. Potrebujemo industrijsko politiko, potrebujemo trajnostni razvoj, nova delovna mesta in seveda je treba rešiti probleme družbe. Pravimo upravka z zelo veliko plastnimi problemi, kajti že deset let je industrijska politika nekako obstala. Veliko delovnih mest smo izgubili, tri milijone v preteklem času, kot ste sami povedali. V kovinski industriji imamo veliko primerov, ampak imamo tudi veliko primerov v drugih. Tu moramo politično ukrepati kot ste tudi rekli, v avtomobilski industriji, avijaciji, kemični industriji. Tu so potrebne nove rešitve, novi ukrepi, nove možnosti sodelovanja. Vse to pa mora biti trajnostno. Med Evropo, državami članicami in eh, institucijami je potrebno več. Uh, sodelovanja, pa ne nekaj, kar nas bo oslabilo, kar nas bo razdelilo. To mora zajemati vse. Celotna veriga ustvarjanja vrednosti mora biti upoštevana od surovin do končnega izdelka. Potem pa je treba ukrepati še dva pomembna ukrepa. Dostop do posojil in pa obzorje 2020. Še nekaj bi vas prosila, prepričajte svet, prepričajte znanost, oziroma ministre za znanost in industrijo držav članic, da bo to pot iz, da je to lahko pot iz eh, krize. Hvala lepa. Gospod Lange. No, ok. Ehm, a questo punto iniziamo il catch di AI. Dobro, začenjamo postopek catch di AI.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 z ukrepi ustvarjanja delovnih mest in sicer je treba zaposliti mlade. To more biti del strategije skupnosti za rast delovnih mest. Potrebujemo smerjene programe, ki bodo zagotovili, da bodo mladi imeli ehm, tehnološko izobrazbo na visoki ravni in ponuditi jim je treba možnosti, da se specializirajo in delajo v drugih državah članicah podpirati moramo podjetniški duh med mladimi in jim pomagati, da dostopajo do evropskih skladov. Nuditi moramo pa tudi nasvete in pomoč. Hvala. Onorevole Bazesku. Gospa Bazesku. Hvala lepa. Živimo v časih, kjer je pomankanje, vlada pomankanje zaupanja. Eh, pomankanje financiranja. Vse to ovira države članice, da bi hitro na eh, predovali oziroma da bi ukrepili svoje gospodarstvo. Zato podpiram predlog komisije, da je treba eh, postaviti temelje za novo evropsko industrijsko revolucijo in um, obnovljena industrijska strategija mora temeljiti na novih načinih proizvodnje, inovativnih materijalih in inteligenci urgentnih komunikacijskih sistemih romunska industrija je tudi utrpela upad in mislim, da je temelj eh, oživitve v industrijskih sektorjih, kot je rodarstvo eh, in pa pridobivanje plina, torej začetki um, rudarstva oziroma pridobivanja zlata je tudi temeljnega pomena, tudi pridobivanje plina lahko eh, ustvari delovna mesta in nam zagotovi energetsko neodvisnost. Hvala. Mescaros. Köszönöm, elnök asszony. Az EU a világ vezető Hvala, predsedujoči. Evropska unija je vodilna gospodarska sila na svetu. V preteklih letih se kaj takega ni videlo. Glavni razlog je pomankanje skupne industrijske politike in pa stalna nasprotja. Težave imamo tudi z raziskavami in inovacijami. Obzorje 2020 bi lahko tu pomagal, tako pa tudi patentna zaščita. To, kar je omenil gospod Tajani, torej glede konkurenčnosti, razvoj gospodarstva, zagotavljanje delovnih mest, treba vključiti še varstvo okolja in varstvo podnebja, velike industrije sveta, tehnologije so usmerjene v tehnologijo, mi smo usmerjeni v okolje. To je zelo drago, predvsem v časih krize. Tu gre za to, da najdemo kompromis, ki bo, kaj ti največji konkurenti se ne držijo eh, zahtev glede podnebja in s tem večajo svojo konkurenčnost. Hvala lepa. Hvala, Prendergast. Thank you, uh, chair, uh, commissioner and colleagues. Hvala. Veliko lahko rečemo o pomankanju razumljivih in celostnih uh, industrij v preteklih desetletjih. Veliko je preveč zaupanja smo vložili v uh, trge. Uh, ki pa je vere, finančne vere odmaknilo stran od realnega gospodarstva, posledice poznamo. Danes bi radi prosili komisarja ali po njegovem mnenju lahko naredimo konkretne korake, da okrepimo industrijo in da obnovimo nekaj trajnih delovnih mest. Evropska unija že zagotavlja pravno varnost za kmetijstvo um, in v, v določenih pogojih in predlagam, da to razširimo tudi za izdel, izdelke na določenih eh, geografskih področjih. Dober uh, primer za to je Waterford kristali oziroma kir, uh, steklarstvo. Kajti leta 2009 je bila ena od teh tovarnih, tudi bila ta tovarna zaprta in so izgubili 600 delovnih mest. In potem je tovarna prenesla uh, Eh, oziroma tudi, če bi tovarna prenesla svoje delovna mesta, pa bi še vedno izgubili tradicijo, ki so jo pridelali uh, delavci v stoletjih. In zato bi morali investirati v uh, podjetja, ki imajo tudi neko tradicijo, zagotavljajo neko kulturno in drugo dediščino. In to bi bilo nujno potrebno. Hvala. Da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 je opadla, torej za 30 odstotkov je ta industrija opadla, od leta 2008 potrebujemo zeleno industrijo. Seveda smo se tukaj trudili, vendar nekdani industrijalci so imeli dolgoročne vizije, morale, morali pa so te umakniti in narediti prostor za finančne strokovnjake, ki mislijo kratkoročno. Mnoge obljube niso bile uresničeni. Uh, In vse to jasno kaže na to, da v Evropi ni nekih razredov, kjer bi bili kakršnikoli nedotakljive osebe. Zato, gospod komisar, eh, želim povedati tudi še nekaj o selitvi proizvodnje v druge države na druge kontinente, torej za, za, zaradi vsega tega moramo izdelati pravila, kar se tiče znižanja carin, javna finančna pomoč je potrebna, treba pa je tudi poskrbeti za določene ukrepe, zato da bomo tukaj ponovno aktivni. Jan Akudakis. On the European sugar refinery in Želela bi komentirati sladkorne refinerije. Eh, ki nudijo delo v najbolj revnih, uh, najbolj revnih delih uh, eh, EU. Imamo pa tudi rafinerijo v Londonu, ki deluje z 60 odstotno možnostjo zaradi pomankanja soru, surovin. Uh, 81 delavcev bili, je bilo odpuščenih in morali so tudi zmanjšati delovni čas. In to v času, ko so eh, cene sladkorja v Evropi 80 odstotkov više kot je svetovna raven. Potrebujemo dostop do sorovin in komisija lahko to stori. Komisija lahko varuje dela in reši najstarejšo proizvodno, eno najstarejših razporizvodin v Evropi. Vendar pa pomagati mora potrošnikov in uh, vključiti uvoz trsa v Evropo in pomagati mora tudi rafinerijem, tako da bo vsem omogočila enake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 Industrializacija v, na portugalskem ter uničenje te panoge so, našo deželo, eh, mm, so za našo državo povzročili, da je postala odvisna od drugih držav. In to se je zgodilo, ko je Portugalska vstopila v eh, eh, Evropsko ekonomsko skupnost. Potem je prišlo do zvišanja Eh, do zvišanja eh, delovnih mest, vendar pa se je BDP znišal, vendar pa je stopnja industrializacije na portugalskem višja kot v drugih regijah. Enotni trg, privatizacija je pripeljala do zmanjšanja razvojnega potencijala v najbolj oddaljenih državah. Jasno je, da trg ne deluje. Samo javne investicije za rešitev o, strateških industrij lahko rešijo ta problem. Zaradi tega Evropska unija ne bi smela pogojevati teh naložb, bi morala bi jih spodbujati in uh, ovirati ovirati vse faktore, ki to, ki to uničujejo. Gospod Paška. Komisar, gospod, gospoda... Spoštovani gospod komisar, Evropsko gospodarstvo Evropske unije stagnira, obrati se zapirajo, prihaja do masovnih odpuščanj, večja kot je brezposelnost tukaj, bolj so obremenjene državne blagajne. Obstajajo pa tudi močna evropska podjetja, ki imajo še vedno dobiček in ki odpirajo svoje tovarne po vsem svetu, naprimer Volkswagen na kitajskem, Fiat pa mislim, da v Braziliji. S tem dajejo delo kitajcem Rusom in tako naprej. Eh, gre pa za dela, ki bi, lahko, ki bi se lahko upravila tudi tukaj. Če želimo oživiti evropsko industrijo, bi morali zastaviti vprašanje tem velikim podjetjem, zakaj zapirajo tukaj svoje tovarne in zakaj jih odpirajo ponovno druge. V preteklosti smo bogatstvo Unije ustvarjali tukaj in ga pošle potem izvažali po vsem svetu. Hvala. Onorevole Stojanov gospod Stojanov. Hvala lepa, gospa predsednica. Govorimo o ponovni ustavitvi in obnovi evropske industrije. V tej zvezi želim opozoriti na to, da je industrija v Bolgariji bila uničena že pred krizo. Tri vlade so poskrbele za to. Ena je bila sred, desni, je bila desničarska, ena je bila centralna, ena je bila levičarska In vse te tri vlade so storile najboljše, kar so lahko, da se je to zgodilo. Evropska unija pa je to nemo opazovala in je celo spodbujala te vlade, kot je gospa Jana Kodakis dejala o sladkorni industriji in o nevarnostih, ki prežijo na to industrijo, Torej, enako bi lahko sam dejal za Bolgarijo in zato obstaja cela vrsta bolgarskih državljanov, ki ne podpira več članstva v Evropski uniji. Hvala. Ora la parola al komisar. Hvala, sedaj ima besedo komisar Tajani. Hvala, gospa predsedujoča. Predvsem bi želel povedati, podati neko politično pripombo po veliko letih se je Evropa vrnila k temu, da je v središču gospodarske politike realna ekonomija. Po nekaterih, po nekaj letih, ko se je vsa pozornost sredotočila na storitve, na finančne instrumente, z novo Barozovo komisijo, smo obrnili, spremenili ta trend in smo znova začeli govoriti o industrijski politiki. V 15 letih parlamentarnih dejavnosti nisem sodeloval na veliko razpravah o industrijski politiki v Evropi. O tem, kakšna naj bo industrijska politika, tudi na ravni sveta, smo vedno malo govorili o industrijski politiki. Končala so tudi leta, ko je komisar in tukaj se bom omenil eh, komisarja Davignona, ko je imel pristojnosti za to, da lahko izvaja industrijsko politiko. Tudi po oblastila Evro, Evropske komisije na področju industrijske politike so zelo omejena vendar pa je prišlo do politične odločitve, močne odločitve, zaradi katere smo znopet v središče postavili notranji trg, industrijo, podjetja in ukrepe za boj proti krizi. Kajti, če mi izvajamo Eh, politiko, ki temelji samo na financah, potem denar kroži in ta denar potem konča v žepih tistih, ki ga že imajo veliko. Industrijska politika, politika za podjetje pa ustvarja novo bogatstvo in bo, pogosto omogoča porazdelitev tega bogatstva in pri tem uporablja trg kot instrument socialne politike prišlo je do spremembe. Um, to ni bilo lahko in ni bilo naključno, gospod Duran. Ni bilo lahko prepričati celotno Evropsko komisijo, da moramo doseči cilj do leta 2020. Um, torej, tukaj imamo že 3.20 sedaj bomo dodali še četrtega, 20 odstotkov eh, BDP-ja mora prihajati eh, iz industrijske politike do leta 2020. In to ni na ključe, ni na ključe, da tudi svet in parlament sta pozitivno pozdravila to, to politično odločitev. Ampak prenos od politike do dejstev ni lahek. Politične spremembe morajo imeti praktične posledice, ki zahtevajo čas. Sam sem bil pozoren do primila Salormitan in do jeklarske krize nasplošno, ki seveda zadeva tudi uh, mojo državo, pomislite na uh, jeklarne Ilva in um, druge primere jeklarske industrije v Italiji, s katerimi sem se ukvarjal odvedno. Vendar pa smo oblikovali skupino na visoki ravni že pred poletjem 2020. Tam smo imeli sestanek z um, sindikati in številna podjetja so sodelovala. Torej, oblikovali smo to skupino, delovno skupino, kjer sodeluje ne samo industrija in ne samo sindikati, ampak tudi Evropski parlament. Kaj ti polnopravni člani te delovne skupine so tudi predsednica Pervonš eh, Beres in gospod Sartori. Evropski parlament sodeluje s to skupino na visoki ravni, vendar pa seveda je potreben čas za to, da bi našli rešitve. 12. Vključili smo tudi uh, komisarja Andorja, kar zadeva zaposlovanje. Sam nimam pristojnosti gospoda Davignona, ki je pripravil načrt za jeklarstvo, vendar pa lahko dajem politične usmeritve in 2012. bo poleg sindikatov in podjetij uh, Eh, poleg predstavnika Evropskega parlamenta in poleg komisarja Andor bodo prisotni na tem sestanki tudi mini, belgijski ministri, ki so odgovorni za industrijsko politiko. Ravno tako bo prisoten francoski minister. Tako da se bodo lahko pogovarjali med seboj tudi eh, države članice. Eh, Evropska komisija pa bo usklajevala. Sam lahko usklajujem, lahko iščem rešitve, zato da ne bi prišlo do nasprotovanj med med posameznimi državami članicami. Do tega prihaja v avtomobilski industriji in niso vsa mnenja homogena na področju avtomobilske industrije. Prizad, naša prizadevanja grejo v to smer, da ne bi prišlo do nasprotovanj med evropskimi podjetji. Seveda potem obstaja problem okoljske politike. Mi smo v prvi vrsti v boju proti podnebnim spremembam. Ta odločitev pa zahteva tudi žrtvovanje žrtve. Sam sem večkrat povdaril, da če nimamo nekega globalnega sporazuma, ne, moramo, ne moremo toplogredne plime znašati za več kot 20 odstotkov. Naša industrija ne more prekositi tega cilja. Eh, tudi če bi si želeli, vendar pa moramo biti realistični. Če želimo preprečiti relokalizacijo, re kajti del industrije bi proizvajal tam, kjer ni eh, pravil za boj proti podnebnim spremembem. In to bi seveda škodilo tudi nam in našemu boju za okolje. In kar zade, to, kar zadeva jeklo in kar zadeva konkretne stvari, nismo uh, eh, prijemali samo splošnih političnih odločitev, vključili smo jeklarsko industrijo, tudi kar zadeva eh, delež povračila z državno pomočjo do 80 odstotkov v panogah, ki imajo dovoljenje za eh, državno pomoč. In to je odločitev sindika, sindikatov in sindikati so priznali, da gre za dobro zadevo. Torej nekaj smo že naredili. preden smo pripravili akcijski načrt, ki pa, ponavljam, zahteva čas, kaj ti treba je doseči sporazume in eh, potem mora to odobriti celotna komisija. Vendar pa sledimo tem zadevam, tako kot eh, z gospodom, s komisarjem Almunjo, ki je odgovoren za konkurenčnost, eh, sledimo. Tisen, um, ehm, zadevi Tisen Group in prodaji velikega deleža neki finski družbi, ki potem zaradi konkurenčnosti, kajti imamo tukaj veliko pravil na ravni skupnosti, nimamo samo industrijske politike, imamo tudi konkurenčno politiko, okoljsko politiko, ki nam nalagajo odločitve, ki lahko izzovejo posledice, ki zahtevajo nadaljne ukrepe. Mislim, da komisija dela dobro tudi na področju varovanja naših podjetij. E, imeli smo seminar, ki je bil namenjen konkurenčnosti našega industrijskega sistema, to je hotel predsednik Varozo in ni na ključje, da pozorno spremljamo tudi trgovinsko politiko, ki ne sme biti naivna. Nekateri antidampiški ukrepi so bili sprejeti zato, da bi preprečili nelojalno konkurenco. In trdno sem prepričan, da je treba podpirati uh, enake pogaje za vse. Konkurenca mora biti seveda močna, vendar pa morajo vsi imeti enake pogoje. Ne moremo igrati iste nogometne tekme v Bruslju 11 proti 11 in potem iti v Peking in igrati eh, z devetimi igralci proti 13. To bi bilo že vnaprej izgubljena tekma. Veliko problemov smo naslovili. Tudi nov, naš know-how, kar seveda ne pomeni, da zapiramo vrate, vrata našega trga, ampak da spremljamo kako zaščititi naše zmogljivosti. Ravno tako delamo na kakovosti naših, naših tehnologij in inovacije naših tehnologij. 12. bo v Grenoblu srečanje z ministri nekaterih držav članic v centru Grenobla, ki je eden izmed najbolj konkurenčnih, kar zadeva eh, ključnih industrij. Kar zadeva obzorje 2020, to je odločitev, ki prinaša spremembe. Prvič, raziskovanje ne bo več namen samemu sebi, ampak bo služilo industrijski politiki. Ne moremo si namreč več dovoliti, da bi, da bi kitajske ali eh, druge industrije uporabljali naše rezultate naših raziskav, zato da bi se borile proti našim industrijam, kajti ni povezave med uh, univerzami in industrijo ter raziskavami. To so bile napake tiste realnosti, ki ni upoštevala industrijske politike, kjer se je smatrala za nekaj, industrijska politika za nekaj sekundarnega. Sedaj to ni več. Odločitev komisije je jasna. Politika ZEA. Reindustrializacija Evrope je že postala dokument in veliko delamo za internacionalizacijo podjetij, borimo se proti delokalizaciji. Sam sem spremljal na desetine podjetij, evropskih podjetij v ZDA, v Južnji Ameriki, v Aziji, zato da bi imeli industrijsko konkurenčno in moderno industrijsko politiko v skladu z okoljem. Jeremy Rifkin je z nami razpravljal o tej tretji uh, industrijski revoluciji. Prišlo je do sprememb, vendar pa to zahteva čas, ukrepi so in tudi v bodoče bodo. Tudi končno zaključno delo skupine na visoki ravni Cars 21, ki je pripeljala do Eh, rojstva nove skupine, ki bi pripravila nov načrt za avtomobilistično industrijo, na kateri že delamo. Tukaj gre za področje, ki ravno kot trpi, kot je klarska industrija, pa je glavni, glavna stranka je klarske industrije. Tudi tukaj veliko, uh, smo veliko posterili. Tako da tudi najbolj skeptični pri komisiji, Evropski komisiji priznavajo, da je veliko naredili. Ravno tako veliko delamo za uh, ladjedelniško industrijo zato da bi Evropa imela sodobno industrijsko politiko. Ko sem vam pripovedoval o svetu, eh, mm, svet eh, za industrijsko in konkurenčno industrijo, ne moremo o tem razpravljati samo z dvema ali trema predstavnikoma Eh, držav članic. Ko govorimo o političnih odločitvah, o tem morajo odločati ministri. Zato sem jih prvič neformalno sklical. Neformalno sklical se ministre za industrije, ki mu govorili o krizi uh, smo govorili o krizi avtomobilske industrije in sicer 9. decembra. Vse tiste ministri, ki verjamejo v Evropsko unijo in pismo, ki sem ga prejel pred nekaj meseci strani sedmih ministrov za industrijo, so od Evrope zahtevali močna dejanja, močno koordinacijo in to je bilo sporočilo, ki sem ga sprejel in sem ga spremenil v konkretna dejanja. Ponavljam, pristojnosti, ki jih imamo, so taka, kot so, kajti taka nam jih določajo pogodba. In znova ponavljam, niso pristojnosti, ki jih je imel komisar Davignon, ko je lahko pripravil načrt za jeklarsko industrijo. Če bi imel več pristojnosti, več pooblastil, bi že m, mm, pripravil predlog, ki bi šel v to smer. Vendar pa nimam pooblastil za to in moram spoštovati pogodbe. Želel pa sem vsem parlamentarcem zagotoviti, vsem, ki so sodelovali pri tej razpravi, dobro, da je bila taka razprava in tudi to je pomembno, torej, da je prišlo do razprave o industrijski politiki, da to kaže na spremembe. Še naprej bomo razpravljali o idejah, o predlogih o tem, kakšna naj bo nova sodobna industrijska politika, ki bo spoštovala okolje, ki omogoča ustvarjanje novih delovnih mest. Seveda ne moremo se tekmovati na količini z Indijo in Kitajsko in tako dalje, lahko pa tekmujemo na področju kakovosti. In tukaj mislim, da imamo še veliko za storiti, da imamo še veliko aduta v roki. Govorimo o industriji, o vseh posledicah, ki, do katerih bo prišlo po zaslugi Galileja, naš satelitski projekt, ki bo začel biti operativen s koncem leta 2012. Vlada eh, Združenega kraljestva je z Evropsko komisijo eh, organizirala dogodek, ki je namenjen storitvam in storitvenim podjetjem, ki bodo mm, na področju zdravstva, eh, ribištva, eh, boja proti podnebnim spremembam uporabljale te signale od Galileja. Tudi Velika Britanija, ki je pogosto mm, skeptična, zadržana do odločitev Evropske unije, ko gre za, no, za to novo moderno industrijsko politiko, je v prvi vrsti In torej moramo iti naprej, moramo narediti korak naprej, moramo imeti dovolj poguma in moči, da bomo sledili, da bomo nadaljevali po poti, ki smo si jo zastavili. Moja naloga je, da naredim vse, kar je v moji moči, vendar pa potrebujem podporo parlamenta, zato da lahko pride do te velike spremembe. Predsednik Barozo je to želel. Odločitve so bile sprejete na jasen način. Moramo narediti korak naprej, moramo biti dovolj pogumni, da se soočamo s težavami, s pooblastili, ki jih imamo na voljo, prepričati vse države članice, da sodobna industrijska politika je najboljši instrument za um, boj proti kli, krizi, v kateri je ukleščena Evropa že nekaj let. Eh, oprostite, če sem bil predolg, ampak mislim, da taka tema si zasluži tudi nespoštovanje kratkega časa, ki nam je dan na voljo za odgovore po razpravi parlamentarcev. Menim, da je tema industrijske politike ključna tema naše gospodarske politike in zato se vsem vam zahvaljujem, da ste prispevali tudi z kritikami. Ampak mislim, da to dokazuje, koliko navdušenja je med nami za to da delujemo za gospodarsko rast v Evropski uniji. Zato se vam zahvaljujem in vam potrjujem, da si bom prizateval, da bo Evropa znova postala moderna in konkurenčna Evropa, ki bo različna od Evrope iz 80-ih let in ki bo uh, zelo, uh, torej v prvih vrstih vsaj kar zadeva kakovost. Hvala, gospod komisar. sedaj prehajamo na enominutne govore. Besedo predajam gospodu Diazu de Mera. Izvolite. Empresa Soriana Puertas Normas, aunque tiene su domicilio social en España. Obsta